Okay, colleagues, welcome to this joint part of the. Kolegice in kolegi, dobrodošli na tem skupnem srečanju AFETA in TV. Imamo torej skupni odbor, prejšnji teden smo ga že imeli, o predlogi sprememb za to poročilo, torej obravnavanje tako beguncev in migrantov vloga zunanega delovanja EU. Imamo dva sopročevalca, Elena Valencijano in pa Agustin Diaz de Mera Garcia Kosvegra. Dolgo glasovanje nas čaka, ampak eh, veliko dela je bilo vloženega v kompromise. Ali so pročevalce želite kaj povedati, preden začnemo z glasovanjem? Gostin, ne vem, ki si. Tukaj kakšna pripomba pred glasovanjem ali ne? Ja? Hvala lepa. Solo quiero... Ja, hotel sem le izkoristiti to priložnost za to, da se zahvalim Eleni za zelo učinkovito in konstruktivno delo. Zdi se mi, da to vprašanje, ki je izvorno eh, zapleteno in tudi potem v nadaljevanju se je izkazalo zelo za zapleteno, je sedaj končno razrešeno. Vse to se potrjuje danes popovdne in tako bomo lahko eh, ponudili eh, izdelek, ki združuje vse interese pri tem tako zelo uh, zapletenem uh, problemu. Hvala lepa, to je vse. Torej, torej, lahko začnemo. Um, ustne predloge s tem bomo obravnavali na koncu. Torej, lahko sedaj začnemo. Uh, 108, kdo je za? Proti? vzdržane, zavrneno. Kompromis ena, za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa predlog 127 in 28, ta sta ista, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 129 je brez predmetov, 130 za, proti, vzdržane, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 131 za, proti vzdržani. Bomo elektronsko pravili 131, prosim, glasujmo. Now it's, yeah, my watch machine not working. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno, kot vidite. 132 za proti vzdržanje zavrnjeno. 134 do je za proti vzdržanje. Mislim, da zavrnjeno, ampak bomo preverili. 134. Glasujemo. Kristjan, mislim, da je tako, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Tesno, ampak je zavrnjeno. Torej je bilo pametno preveriti. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 152. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti vzdržanje sprejeto, 168 za, proti vzdržanje bomo preverili, torej 168 preverimo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 169 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 123 za, proti vzdržani sprejeto. 197 za, proti vzdržani zavrjeno. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto prejeta. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa smo pri kompromisu sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis osem. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis devet. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 221 za, proti vzdržane sprejeto. 223-24 ista za proti vzdržane sprejeto. 225 za proti vzdržane izavrano. 226 za proti vzdržane zavrneno. Kompromis 10 za proti vzdržane sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržane izavrano sprejeto. Sedaj pa glasovanje po delih pri 241. Prvi del 241 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Torej prvi del pri 241 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. ILS ima enega preveč. ILS en preveč je bil? Prosim. Hvala. Nikoli ni dovolj. No, sedaj pa konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Pri 240 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 245 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 246 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 247 za, proti vzdržani zavrano 248 za, proti vzdržani sprejeto 249 za, proti vzdržani zavrano 250 za, proti vzdržani zavrano 251 za, proti vzdržani zavrano 252 za, proti vzdržani zavrano kompromis 12 za, proti vzdržani zavrano proti vzdržanje. Sprejeto. 271 za, proti vzdržanje, zavrn. 272-30 sta ista, kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto. 264 za, proti vzdržanje, sprejeto. 275 za, proti vzdržanje, sprejeto zavrano, 276 za, proti vzdržani, sprejeto. 277 in 80 sta ista, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 279 za, proti vzdržani, bomo preverili 279, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržavni. Sprejeto. Kompromis 14. Za. Proti. Vzdržavni. Sprejeto. Sprejeto. 292 in 340 eh, ista, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 293 za, proti vzdržani zavrnjen, 296 in 97 sta ista, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 300 za, proti vzdržani sprejeto, 302 in 299 sta ista, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 303 za, proti in držanje. Bomo preverili 303. Ni bilo čisto jasno. No, sedaj pa je nekateri so napačno naredili. Torej, eh, ja, tukaj bomo imeli veliko večino, res je. Ampak, kolegi socialisti, ni bilo čisto jasno, ko ste tukaj zmahali z rokami, ni bilo jasno, kaj ste počeli. Kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 3-3-2, dve strani naprej za proti vzdržani sprejeto. 333 za proti vzdržani sprejeto. 334 za. Preverjamo 333 za nazaj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. V bistvu ni bilo sprejeto, torej zavrnjeno. Uh, zelo tesno. 334 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 334 glasujemo. Ste vsi glasovali? prej je bilo zelo tesno. Zadnjič, torej res prosim, da glasujete, konec glasovanja. In je zavrnjeno. 335 v dveh delih. Prvi del, glasujemo. To, vzma, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo prvi del, 335, glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. In je sprejeto. Drugi del, 335 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 336 in 337 za, proti, vzdržani, sprejeto. 338 za, proti, vzdržani, sprejeto. 339 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 339, torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. 340 za. Proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 16 za. Proti vzdržanje. Sprejeto. In sedaj bomo preskočili. Sprejeto dve strani, 362 in 363, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto, 364 v dveh delih, prvi del, za, proti, vzdržane, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržane, bomo preverili, uh, torej, drugi del uh, predloga novega predsednika. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja in je zavrnjeno. Torej, naslednje 4, 5, 8, brez predmeten, 3, 6, 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17, za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 8 je za, proti vzdržani sprejeta. 384, to je za, proti vzdržani zavrnjeno 387 za, proti vzdržani sprejeta. 388 za, proti vzdržani sprejeta sprejeto, kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto, 406 za, proti vzdržani zavrnjeno, 407 za, proti vzdržani sprejeto. 412 brez predmeta, 408 za, proti vzdržanje nišče ni dvignil roke. Torej, 408 bomo uh, preverili. Torej, prosim, socialisti, bodite bolj jasni z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. 409 je za. Proti vzdržanje zavrnjeno. 410 v dveh delih za. Proti vzdržanje bomo preverili prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. ILS ponovno eden preveč. V redu, sedaj v redu. Konec glasovanja. In je zavrljeno. Torej, niste potrebovali še enega. Drugi del, 410. Kdo je za, proti? Bomo še enkrat. 410. Torej, drugi del 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 422 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 423 za, proti, vzdržani, sprejeto. 424 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 425 za, proti, vzdržane, sprejeto. 428 za, oziroma je brezpredmeten. Eh, kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 432, eh, prvi del za, proti, vzdržane, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržane, bomo preverili drugi del, 432, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. Tesno, ampak vendar je. 4-3-4 sta iste, za proti sprejeto. 4-3-5 za proti vzdržanje sprejeto. 436 za proti vzdržanje sprejeto. 437 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 22 kdo je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto. 450 za proti vzdržani zavrneno. Bomo preverili. Torej, nišče na tej strani se ni primapil. Uh, eh, torej, preverjamo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. In je zavrnjeno. Ja, imeli ste prav, ampak res morate dvigniti roko. 451 za, oziroma imamo uh, glasovanje po delih. Prvi del za, proti, zdržani. Bomo preverili prvi del 451. Glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnjeno. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. 453 in 54 sta ista. Za, proti, vzdržani, zavrano. 456 za, proti, vzdržani, zavrano. 457 za, proti, vzdržani, zavrano. 459 za, proti, vzdržani, sprejeto. 460 in 61 sta ista. Torej, v dveh delih prvi del za, proti vzdržanje. Preverjamo prvi del. 460 za. Preglasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je sprejeto. Drugi del. Pa ne glasujemo, ker je že vključeno kompromis. 462 za. Proti vzdržani zavrjeno. 463 za. Proti vzdržani sprejeto. 464 za, proti vzdržani zavrno, 465 za, proti vzdržani zavrno, 466 za, proti vzdržani sprejeto, 467 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto. 478 in 87 eh, za ista, za proti vzdržane sprejeto, 478 za, proti vzdržane sprejeto, 479 za, proti vzdržane preverjamo, 479 glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnjeno. 480 za, proti vzdržani zavrljeno, 482 za, proti vzdržani zavrljeno, kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 497 za, proti vzdržani bomo preverili, torej 428 preverimo glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. In je zavrano. 428 za, proti vzdržani sprejeto. 429 za, proti vzdržani sprejeto. 500 za, proti vzdržani zavrano. 501 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto. 508 za, proti vzdržanje zavrn, 509 za, proti vzdržanje sprejeto, 510 in 11 ista, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 512 za, proti vzdržanje sprejeto, 513 in 14 ista in eh, za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 27, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa 533 za proti vzdržani zavrno. 533 za proti vzdržani. Bomo preverili uh, eh, 534. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrno. S veliko večino. proceduralno. Ja, se prečujem, predsedujoča. Bi se lahko malce premaknili, kajti če ne, naši glasovi ne um, štejo, to zaradi kamere. Ja, gledam, kdo v bistvu um, vam narekuje glasove, torej res vidim, kaj uh, počnete, da tudi za kamero mislim, da bo šlo. Sedaj pa kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 540 in 418 ista za proti vzdržanje sprejeto 541 za proti vzdržanje zavrno 542 za proti vzdržanje sprejeto 543 in 483 eh, za ista kdo je za proti vzdržanje sprejeto 544 in 484 za proti vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto. 5, 4, 5 in 4, 8, 5 sta ista za proti vzdržani sprejeto. 5, 4, 6 in 4, 8, 6 sta ista za proti vzdržani sprejeto. 548 za proti vzdržani sprejeto. No, zdaj pa že pri vodnih izjavah, to je kar velik preskok. Torej, kompromis 29 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani sprejeto. E, predlog 20 za, proti vzdržani zavrno. Kompromis 31 za, proti vzdržani sprejeto. E, predlog 28 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 32 za proti vzdržanje sprejeto. 41-42 za isto. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Kompromis 33. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Kompromis 34 za proti vzdržanje sprejeto. 35 za sprejeto proti vzdržani sprejeto. Eh, predlog 67 za, proti vzdržani sprejeto. 68 za, proti vzdržani, bomo preverili, 68 preverimo glasova. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrno. torej 69 je za, proti vzdržani, sprejeto 75 za, proti vzdržani. Bomo preverili. 75 preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. 76 za, proti vzdržani vzdržani. Mislim, da je zavrno, ampak bomo preverili 76 glasujemo. Veliko je vzdržanih, zato težko vemo, eh, kakšen je rezultat, konec glasovanja in je bilo zavrno. Ja. Torej, pa če odvisno od prevoda, kdaj dvignete roke, to je težko včasih gotoviti. 77 in 74, to je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 36 za proti vzdržanje sprejeto, 95 za proti vzdržanje zavrnjeno, 96 za proti vzdržanje sprejeto, 99 za proti vzdržanje sprejeto, 103 za proti vzdržanje sprejeto. 104 za, proti vzdržanje zavrano, 106 za, proti vzdržanje zavrano, e, kompromis 37 za, proti vzdržanje sprejeto. Navedbe. 1 za, proti vzdržanje zavrano, 2 za, proti vzdržanje zavrano, 3 za, proti vzdržanje zavrano, 4 za, proti vzdržanje zavrano, ustni predlog spremembe 2, so pročevalca, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Predlog 4, za proti vzdržanje sprejeto. 5, za proti vzdržanje sprejeto. Predlog 6, za proti vzdržanje sprejeto. Ustni predlog 3, za proti vzdržanje sprejeto sprejeta, sedem za, proti vzdržanje sprejeto, osem za, proti vzdržanje sprejeto, devet za, proti vzdržanje zavrno. Sedaj pa mnenja po odborih, sem že pozabila na to, torej sedaj bo še več glasovanj, eh, proračun, mnenje proračuna, eh, torej najprej eh, tri za, proti vzdržanje zavrno sprejeto, odstavek 4 za, proti vzdržani sprejeto, odstavek 5 za, proti vzdržani sprejeto, odstavek 6 za, proti vzdržani sprejeto. Torej, sedem je brezpredmeten. Sedaj pa libe. Um, odstavek ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri. Za, proti vzdržanje sprejeto. Sedem za proti vzdržanje sprejeto. Enajst za proti vzdržanje sprejeto. Odstavek 12 za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa 18 glasovanje po delih, torej prvi del, ja, za proti vzdržani sprejeto, drugi del pri 18 za, proti vzdržani bomo preverili drugi del pri odstavku 18. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je sprejeto. Odstavek 19 za proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 26 je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa smo pri 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 33 libe. Torej, očitno ste utrujeni in ne vem, kaj počnete. Torej, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Glasujemo. Konec glasovanja. Uh, je sprejeto. 34 za, proti vzdržanju je sprejeto. Potem odstavek 36 za, proti vzdržanju sprejeto. In sedaj ustni predlogi sprememb. Novi obeh eh, sopračevalcev in Elena Manciano. Y vendrá presidente Torre, ¿no? se aprovechará a Elena. Muy rápidamente para tratar. Hola, gusta presidente. Samo na hitro. V tem poročilu želimo se odzvati tudi na aktualne odločitve eh, predsednika Trumpa. Prebrala bom v angleščini. Decision by the US administration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 To je ustni predlog spremembe, ki ga predlagamo. Thank. Bi ga dodali, gospod Dvezdomera? Eh, ne, popolnoma se strinjam s tem predlogom spremembe, skupaj sva ga pripravila. Hmm? Okay, we'll v redu, torej glasujemo o tem predlogu spremembe. Kdo je za ta predlog? Proti? Vzdržane? bomo preverili. Torej, preverimo ta ustni predlog. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja in je sprejeto z veliko večino. Torej, je sprejet. In sedaj še končno glasovanje o poročilu. Pomensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto s kar veliko večino. Čestitke obima soopračevalcema in hvala lepa vsem za delo na kompromisnih predlogih in prav zato je bilo glasovanje krajše, kot pa bi bilo sicer. In mislim, da je bilo to sodelovanje res odlično. Hvala lepa kolegom.